and um, ich darf die Sitzung eröffnen. Dragi kolegi in kolegice, otvarjam sejo. Frage, ob zur Tagesord Najprej sprašujem, če ima kdo kako pripombo na dnevni red. Očitno ne. Predsedujoči nima nobenih najav, kot običajno. In zdaj gremo kar na tretjo točko. Krepitev preverjen v relevantnih podatkovnih bazah na zonanjih mejah. Predloge sprememb smo predložili pravni službi kot običajno in obvestili so nas, da nekateri od predlogov sprememb, ki jih je vložil gospod Schaffhauser, eh, ne morejo biti predmet glasovanja, ker presegajo pristojnosti odbora. Naprimer, eh, gre za poskus črtanja pravne podlage eh, in poskuša se vnesti nova pravna podlaga iz deklaracije o človekovih pravicah. Eh, no, vedno bi bil vesel, če bi to lahko bila pravna podlaga, ampak to ni eh, za nas zavezujoč dokument, čeprav jo seveda spoštujemo. Eh, torej, na podlagi mnanja, mnenja pravne službe in eh, tudi po mojem presoji, torej predlogu sprem 84, 76, 7, 8, 9, 10, 11, 14 in 15, ne bomo vključili v glasovanje. Ali kdo temu ogovarja? Ne, potem je to sprejeto. Zdaj pa sledi običajen postopek glasovanja. Slišim pa, da ima gospod Tenok predlog v zvezi z glasovanjem. Izvolite, gospod Tenok. Nekaj drugega bi izpostavil predsedujoči in sicer bi predlagal, da glasujemo v svežnju pri poročilu o preverjanjih v podatkovnih bazah, da bi torej eh, glasovali v svežnju vseh eh, predlogih sprememb gospoda Schaffhauserja. Domnevam, da je večina poslanskih skupin proti in najlažje bi bilo, če bi eh, o tem glasovali v svežnju. No, to ni alternativni predlog, to je dodaten predlog del predlogov sprememb smo pravzaprav že izključeni iz glasovanja, o ostalih pa lahko glasujemo v svežnju, razen če temu kdo ogovarja. Izvolite. Najlepša hvala. O predlogih sprememb je potrebno glasovati posamično, ne v svežnju, kajti vsak predlog spremembe ima svoj pomen, eh, svoje značilnosti in zato sem proti glasovanju v svežnju, ne da bi individualno obravnavali vsak predlog posebej. Hvala. Torej še enkrat naj ponovim. Ne strinjam se s predlogom gospoda Tenoka. Mislim, da ne moremo glasovati o predlogih v svežnju. Potrebno je obravnavati vsak posamični predlog spremembe. Vsak predlog ima svoj pomen, eh, svoj značaj, vsak predlog govori o eh, specifični zadevi. Ne moremo vsega krmetati v isti koš. Torej, ne strinjam se s tem, da bi glasovali v svežnju. Hvala. abstimmen, ob über diese Anträge. Dobro, potem glasujemo o tem, ali bomo odločali o teh predlogih v svežnju. Kdo je za to, da o teh predlogih glasujemo v svežnju? Kdo je proti? Se kdo vzdrži? S tem je odločeno. Tako da prosim, da to naredimo kar zdaj na začetku. Kdo je za predloge spremem gospoda Šafhauserja? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Se kdo zdrži? S tem so predlogi gospoda Šafhauserja zavrnjeni. Zdaj pa predlog spremembe 76. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 77 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 79 za. Proti. Zdržani. Še enkrat. 79 da je za. Proti. Bomo preverili. Ja? That's your problem. <laughs> Če je zelo, če bo rezultat zelo tesen, nas opomnite na to, da nimate kartice. Konec glasovanja. Zavrnjen 36 glasov proti 21 za. 78 glasov za. Proti? Zdržani. Zavrnjen. Pet. Kdo je za? Proti? Zdržani. Sprejet. Šest. Za? Proti? Zdržani. Sprejet. Osemdeset. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Enainosemdeset. Za? Proti? Zdržani. Zavrnjen. Zdržani. No, 21, ne? No? Ah, da je vse, oh, no, 84, on top, ja. 84, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 21, kdo je za, proti, zdržani, sprijet. To je predlog gospe Veržja. Lahko eh, glasujemo o predlogi 22 do 27 v svežnju? Ne. 22, kdo je za? 22, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 23 za, proti, zdržani, zavrnjen. 24 za, proti, zdržani, zavrnjen. 25 za, proti, bomo preverili. closed. Konec glasovanja. Predlog je sprijet. 32 glasov za, 27 proti, eno zdržan. 26 glasov za, proti, zdržani, zavrnjen. 27 za, proti, zdržani, zavrnjen. 30, kdo je za? Le Schaffhauser. It's identical and Schaffhauser is. Gre za dva identična predloga sprememb in Schaffhauserjeve predloge smo zavrnili. Predlog spremembe 30, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejet. 31 za, proti vzdržani sprijet. Številka 3, kdo je za, proti vzdržani sprijet. 34 za, proti vzdržani zavrnjen. 37 za, proti vzdržani zavrnjen. Zdržan je zavrnjen. 40 za, proti, zdržani, zavrnjen. 41 za, proti, zdržani, zavrnjen. 42 za, proti, zdržani, zavrnjen. 45 do za, proti, zdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52, ne 55 se bo pravila predsedujoči, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 4, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani, zavrnjen. slowly. Well, my God. Antrag 1, dafür. Predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kdo je za mnenje v celoti, glasujemo elektronsko. In Kati? In Kati? Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto 52 glasov za, 8 glasov proti, 1 zdržan. Andrej, ich habe mit abgestimmt. Ja, danke dass du auf mich aufpasst. Tudi sam sem äh, glasoval dobro, da paziš na me. So, zum... Tako, zdaj pa prehajamo na poročilo Evropski meni in obalni straži. Poročevalec je gospod Nar. Bi želel še kaj pripomniti? Ne. Potem pa kar začnimo z glasovanjem. 71 za, proti, zdržani zavrnjen. 11 je za, proti, zdržani, zavrnjen. 100 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 102 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 101 kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 104 za, proti, zdržani, zavrnjen. 104 za, proti, zdržani, zavrnjen. 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem nadaljujemo s predlogom 108, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen proti vzdržani zavrnjen. 110 za, proti vzdržani zavrnjen. 111 za, proti vzdržani zavrnjen. 14, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. 112 za, proti vzdržani zavrnjen. 113 za, proti vzdržani zavrnjen. 114 za, proti vzdržani zavrnjen. Kompromis 5, kdo je za, proti vzdržani zavrnjen. Proti, vzdržani, sprejet. Gremo na predlog 118, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119 želite, da preverimo. Konec glasovanja. 30 za glasov za, 31 proti. Predlog je zavrnjen. Kar pogledajte številke, tudi kolegico sem že štev. Dobar poskus, gospod Van Orden. Sto devetnajst, kdo je za? To je bilo 119, dobro, potem 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ček. Dobro, preverjamo, 120, glasujte, prosim. Freund gibt mir nachher einen Whisky aus. Der Antrag mit Če je predlog sprejet z 32 proti 31, jaz častim viski, drugače pa prijatelj. Dobro. 116 in 122, kdo je za? Proti? Zdržani? Preverimo. Konec glasovanja. 32 proti 27, predlog je sprejet. Kompromis 6, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 126, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 127 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 128 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 in 129, kdo je za? proti, zdržani, zavrnjen. Tokrat pa mislim, da je bilo jasno. Socialisti so vredno glasovali drugače. 130, kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. 131 in 132, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 133, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 19, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 19. Konec glasovanja. 34 za, 25 proti, 1 vzdržan. Predlog je sprijet. 134, kdo je za, proti, vzdržani, Preverjamo. Ja, Konec glasovanja. 25 proti 34 zavrnjen. 135, 136, kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjen. Preverimo. Gospod Tenok, to bo moral biti škotski viski konec glasovanja. 19 proti 42. Predlog je zavrnjen. Dvajset in sto sedemintrideset, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. Sto osemintrideset za, proti. 138, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 139 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 140, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 141 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 142 za, proti, vzdržani, sprejet. 143 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 in 145, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 33 glasov za, 27 proti, sprejet. 23 glasov za, proti, vzdržani, sprejet. 147 za, proti, vzdržani, sprejet. 24, 148 do je za, proti, vzdržani sprejet, 149, 150 do je za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 151 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja sprejet. 152 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25, 153, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 26, 154, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 157 za, proti, vzdržani, preverimo. konec glasovanja. Zavrnjeno, 27 glasov za, 27 proti. Dva na eni strani, dva na drugi strani. Ne moram šteti pet ljudi, ki nimajo glasovalnih kartic. Dobro, če pa ni delalo, potem pa poskusimo znova. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 27 za, 31 proti, zavrnjen. Sto oseminpetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Osemindvajset sto devetinpetdeset za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 30 kdaj za, proti, vzdržani, zavrnjen. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, sprejet enaintrideset, sto devetinšestdeset, sto sedemdeset. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromis devet, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe sto štiriinsedemdeset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Sto petinsedemdeset za? Proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. Trinajst proti enaintrideset zavrnjen, sto šestinsedemdeset za, proti, vzdržani zavrnjen. Se ni treba vsakeč poskusiti, malo dolgočasno postane vse skupaj. Konec glasovanja. Tu pa nekaj ne bo držalo. Ponavljamo glasovanje. Konec glasovanja. 32 proti 29, 1 zdržan, sprejeto. 177 za, proti, zdržani, sprejet. 178 za proti, vzdržani, sprejet, 180 za, proti, vzdržani. Preverimo. Konec glasovanja. Hmm? Okay. I need uh, Mr. Plenkovic here to take over. Prosil bom gospoda Plenkoviča, da me nadomesti. Žal mi je, ampak moram oditi, ker moram v Berlin in če ne odidem, ne bom pravočasno prišel do letala. Dobro, nadaljevali bomo. 179 DZ proti, zdržani, zavrnjen. No, občutek imam, da imajo vsi predlogi iz eh, Sakorafe enake usodo kot eh, Eh, predlogi eh, Šafnhauserja, tako da ne vem, ali bi lahko isto naredili eh, tudi pri teh predlogih sprememb. Kar precej jih je. Vem, da jih je kar precej. Samo še nekaj strani nam je ostalo, tako da mislim, da nima smisla. Tako da ni zakorafa proti temu, ampak strukture nasprotujejo temu. Dobro. Potem pa lahko glasujemo o tem predlogu gospoda Galerja. Sam nimam glasovalnih seznamov vseh skupin, tako da ne vem, kakšne so razmere, ampak da bi bili bolj učinkoviti. Gospod predsedujoči od kdaj je tak način glasovanja sploh mogoč. Človek uloži eh, predlog spremembe eh, in prav je, da se to vrsti na glasovalni seznami, da se vsakem eh, predlogu glasuje posebej. Nespremljivo je, da postopamo na tak način. Okay. We will continue the vote as it was. Dobro, nadaljevali bomo z glasovanjem kot doslej. Aspen. Glasovali bomo, nadaljevali bomo z glasovanjem kot doslej. 179 smo že glasovali, 33 in 181 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34, 183 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 182 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 184 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 185 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 186 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 188 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187 za, proti, vzdržani, sprejet. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 glas za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192, kdo je za? 190, dobro bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Predlog spremembe 190. Close the vote. Konec glasovanja. 31 proti 27 sprejet ni tako kazala. 192, kdo je za? Proti? Zdržani. Ne dvigujete rok, se opravičujem. 192 elektronsko glasujemo, prosim. This one is... 192 uh, je zavrnjen, 24 glasov za, 34 proti. 191, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 194 za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili, zdi se zelo tesno. Glasujemo o predlogu spremembe 194. similar as the one and two. Close. Konec glasovanja. 32 proti 27 sprejet. Zdaj nadaljujemo z 195. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen? 197, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 196, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 198, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen. 200, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjen prosim, da preverimo. Predlog spremembe 200. Konec glasovanja. Zavrnjen 25 proti 32. 199, kdo je za? Proti. Zdržani zavrnjen. 38 za. 38, kdo je za, prosim, dvignite roke, proti, zdržani, zavrnjen. 201, kdo je za, proti, zdržani. Rekel bi, da je zavrnjeno, ampak moramo preveriti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 202, kdo je za? proti, zdržani. Ne dvigujete rok, se opravičujem, preveriti moramo. Klaus. Konec glasovanja. 25 za, 34 proti, zavrnjeno. 39 skozi 203. Nart Kefalogijanis, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 204. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 205. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 206. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Dvesto sedem, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. Dvesto osem, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. 209. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Dvesto deset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Štirideset, dvesto enajst, dvesto dvanajst, kdo je za, proti, zdržani, preverimo to, prosim. Dvesto deset, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. Konec glasovanja. 33 proti 25, sprejeto. 213, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 214, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo. Konec glasovanja. Zavrnen. 215, kdo je za? Proti. Stržani, zavrnen. 41, 216, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnen. 217, kdo je za? Proti. Zdržani, sprejet. 218, kdo je za? Proti. Zdržani, zavrnen. 42 za proti, vzdržani, sprejet. 219, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 220, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejet. Dvesto triindvajset, kdo je za? Proti, vzdržan in sprejet. 224. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnen. 225. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnen. 226. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnen. 227. Kdo je za? Proti? Zdržani, preverimo to. Preverimo 227. 228. Konec glasovanja. 23 za, 34 proti. Zavrnjen. 228. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 229. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 230. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjen. 231. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 232. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Preverimo to. 232. Konec glasovanja. Za. Torej 29 za, 28 proti. Sprejet. 233. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 236, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 234, kdo je za, proti. Nekateri ste glasovali za obe opciji, prosim, preverjamo. 234. Dvesto štiriintrideset, van open. Konec glasovanja. 13 za, 45 proti. Sploh ni bilo tako videti. 43, 235, eh, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena. 237, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 238, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 239, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240, 240 gre za proti zdržani zavrnen. 241 za proti zdržani zavrnen. 44 za proti zdržani sprejet. 242 za proti zdržani sprejet. 243 gre za proti zdržani sprejet. 244 za proti zdržani sprejet. Zdržani. Preverimo to. 244. Konec glasovanja. 23 za, 35 proti zavrnjen. 245 za, proti zdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Ampak mislim, da je bilo jasno. No, če res želite, preverjamo. 245 elektronsko glasovanje. Zavrnen. 246 za, proti, vzdržani, sprejet. 247 za, proti, vzdržani, sprejet. 248 za, proti, vzdržani, sprejet. 249 za, proti vzdržani sprejet. 250 za, proti vzdržani preverimo. Preverimo 250. Konec glasovanja. 29 proti 29. Ali je kdo glasoval brez kartice? Za, torej sprejeta. 30 proti 29. 45, 251. Kdo je za? Proti? Kdo je proti? Zavrnjena. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 253, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 254. 254, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 255, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 256, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. was uh, there was something in the Očitno ste nekaj slišali po slušalkah na vašem eh, kanalu. Jaz ponovadi nimam težav s številkami v angleščini. Torej 256 za, proti, zdržani, zavrnen. Kompromis 11. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 261. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnen. 48263, to je za, proti, vzdržani. Prosim, preverimo. 48263. Konec glasovanja. 33 za, 25 proti. 262, to je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo? Preverimo. 262. Konec glasovanja. 22 za, 35 proti. Na 264 za. Proti? Vzdržani? Preverimo. 264. Konec glasovanja. 35 za 22 proti sprejet. 49. Kdo je za? Se upravičujem, postane brezpredmeten. Kompromis 12. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprijet. 267. Kdo je za? Proti, vzdržani. Ali so socialisti proti ali za? No, v tem primeru je sprijet. Preverjamo 267. 267. Eh, vidim, da eh, ste zelo deljenih mnen znotraj skupin. Konec glasovanja. 24 za, 35 proti. 268, kdo je za? ELS, ste za? Proti, vzdržani, sprejet. 269, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 270, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 271. 271 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 272, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 273 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 274 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 275 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 276 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 277 za, proti zdržani zavrnjen. 278 za, proti zdržani zavrnjen. 279 za, proti zdržani zavrnjen. 280 za, proti zdržani zavrnjen. 281 za, proti zdržani zavrnjen. 56, 282 za, proti zdržani zavrnjena. 283 za, proti vzdržani zavrnen. 284 za, proti vzdržani zavrnen. 285 za, proti vzdržani zavrnen. 286 za, proti vzdržani zavrnen. 287 za, proti vzdržani zavrnen. 200, mislim, da je bilo jasno, zavrnjeno. 288 za, proti vzdržani zavrnen. Preverimo. Preverimo 288. Še nekaj glasov, prosim. Konec glasovanja. 31 za, 25 proti. 289 za, proti, zdržani, zavrnen. 290 za, proti, zdržani zdržani. Mislim, da je bilo to spletno, ampak preverimo. Preverimo 290. Konec glasovanja. 30 za, 25 proti. 291 za, proti, zdržani. Prosim, preverimo. Konec glasovanja. 23 za, 33 proti. Zavrnjen. 292. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. 293. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverimo. Preverimo 293. Konec glasovanja. 24 za, 34 proti zavrnjen. 294, kdo za? Proti, zdržani, zavrnjen. 295 za, proti, zdržani, zavrnjen. 296 za, proti, zdržani, zavrnjen. 297 za, proti, zdržani, sprejet. 298 za, proti, zdržani, zavrnjen. 299 za, proti, vzdržani, zavrnen. 300 za, proti, vzdržani, zavrnen. 301 za, proti, vzdržani, zavrnen. 302 za, proti, vzdržani, zavrnen. 303, 2 za, proti, vzdržani, zavrnen. 304, kdo je za? Proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 29 za, 28 proti. 305 za, proti, zdržani. Preverimo tega. Preverimo 305. Še nekaj glasov, prosim. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti. 306. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Preverimo tega. Vse upravičujem, velike skupine ne glasujejo, eh, vsi isto. Torej, preverjamo 306. Konec glasovanja. 23 za, 31 proti. Zavrnen. 307. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 308. Za proti, vzdržani, zavrnjen. 309 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 310, kdo je za, proti, vzdržani, preverimo tega. 310, glasujemo. Konec glasovanja, 29 proti 29. In še nekdo je bil proti, torej sprijet. Želim še nekdo je bil za, torej sprejet. 311. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 312. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 313 za, proti, preverimo. Konec glasovanja. 23 za, 34 proti zavrnjeno. Kompromis 13. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Tristo dvajset. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Tristo enaindvajset za. Proti. Zdržani sprejet. Tristo triindvajset za. Proti. Preverimo preverimo 323. Še nekaj glasov, prosim. Hvala. 23 za, 34 proti. 322. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 61, 325. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. 324. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnen. Vzdržani zavrnjen. 326 za, proti, vzdržani. Mislim, da je spred, ampak preverjamo. Preverjamo 326. Plus Kati. Konec glasovanja. 33 za, 22 proti. 327. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 326. 328 za. 228, kdo je za? Proti. Ozdržani. Preverimo. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti. 329, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnen. 330. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 331. 332. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 333. Za? Proti? Vzdržani? Preverimo tega. 333. Konec glasovanja. 30 za, 27 proti. 334. Ne, se upravičujem, ta postane brezpredmeten. 62, 335. Kdo je za? Proti, vzdržani. se opravičujem, 337. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 338. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 63. 339. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 340. Za? Proti? Preverimo. Preverimo 340. Konec glasovanja. 25 za, 28 proti zavrnjen. 341. Kdo je za? Proti. Zdržani. Preverimo. Preverimo 341. Hvala. 25 za, 32 proti zavrnjen. 342. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjen. 343 za, proti. Vzdržanje. Preverimo. Preverimo 343. Glasujemo. 343. sprejet. 33 za, 26 proti. 344, kdo je za? Prosim, dvignite roke. 344 proti. Pozdržani. Sprejet. 345 e, za, proti. Pozdržani, zavrnen. 346 za, proti. Pozdržani, zavrnen. 347, kdo je za? proti vzdržanje sprejet. Kompromis 14. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. 351. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrnen. 352. Za? Proti vzdržanje zavrnen. 353. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejet. 354. 65 354 za, proti vzdržani sprejet. 355 za, proti vzdržani zavrnjen, ampak preverimo, preverimo 355. Konec glasovanja. 23 za, 34 proti zavrnjen. 356 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 357 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 358 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 359 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 300, oziroma 67, 361 za, proti, vzdržani, sprejet. 362 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasovali smo o 362 za. Sedaj pa kompromis 15. Kdo je za? 15 proti vzdržani sprejet. 365 za, proti vzdržani preverimo tega. Preverimo 365. Konec glasovanja. 29 za, 28 proti. 366, kdo je za? proti vzdržani sprejet. 69 za, proti vzdržani sprejet. 367 se upravičujem, brezpredmeten, 368 za, proti, vzdržani, sprejet. 70, 370, 371 za, proti, vzdržani, sprejet. 372 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa uvodne navedbe. 72 za, proti vzdržani zavrnen. 73 za. Katerega naj preverimo? Ne, ne bom preverjal. 73 za. Ne bom preverjal 72. Lahko se usedete poleg mene, pa boste sami prevedeli. Jasno je bilo. 73. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani zavrnen. 74 za, proti, vzdržani sprejet. 75 za, proti, vzdržani zavrnen. 76 za, proti, vzdržani sprejet. 77 za, proti, vzdržani sprejet vzdržani. Preverimo. Preverimo 77. Konec glasovanja, 23 eh, za, 33 proti zavrne. Kompromis 1. Veza proti vzdržani sprejet. Kompromis 2. Kdo je za proti vzdržani sprejet? Kompromis 2. 3, 8, 5. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen? 84 za, proti, vzdržani, zavrnen. 4. Kdo je za? Ne bom preverjal, kaj ti bilo je povsem jasno. Vem, da vi ne morete videti, ampak jaz lahko vidim. 86 za, proti, vzdržani, sprejet. 4 za, proti zdržani sprejet. 6, 89 za, proti zdržani zavrnjen. 7, torej za, proti zdržani sprejet. 90 za, proti zdržani zavrnjen. 8, 91, kdo je za, proti zdržani. Preverimo tega. Konec glasovanja. Zavrnjen. 35 proti. 92. Kdo je za? Proti. Kdo je proti, prosim? Vzdržani. Preverimo tega. Ni bilo razvidno. Torej 92. Konec glasovanja. 36 za, 20 proti. 9. Oziroma 93. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnen. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 96. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 97 za, proti, vzdržani, zavrnen. 98 za, proti, vzdržani, preverimo. Preverimo 98. Konec glasovanja. 92 za, 26 proti. 99, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Končno glasovanje. Elektronsko glasovanje, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Tough vote. It was not clear.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 Lahko prosim sedete na svoje mesta, tisti, ki želite klepetati, lahko prosim zapustite dvorano, kajti nadaljevali bomo z peto točko na našem dnevnem redu in to je izmenjava mnen z predsednikom sveta ministrov Bosne in Hercegovine. Eh, to je torej eh, predsednik vlade Denis Zvizdič. Eh, Dobar dan in dobrodošli. Prisrčno vas pozdravljam v Evropskem parlamentu in v odboru za zunanje zadeve. Pozdravljam tudi našo kolegico, vodje misije pri Evropski uniji Lidijo Topič. Zelo me veseli, da ste predsednik Zvizdič danes z nami v Evropskem parlamentu nekaj mesecev potem, ko je Bosna in Hercegovina uh, uradno uh, dala prošnjo za članstvo v Evropski uniji in nekaj, le nekaj dni eh, prej, uh, preden bo odbor uh, za zunanje zadeve obiskal uh, Sarajevo, tako da bi uh, si natančno ogledali situacijo, izvajanje reform in pa izpolnjevanje zavez, ki jih je sprejela Bosna in Hercegovina uh, na ravni eh, sveta ministrov je potrebno sprejeti tudi uradno odločitev eh, o sprejetju eh, ukrepov, ki so potrebni za članstvo v Evropski uniji. Vemo, da je to zelo pomembna odločitev, ki jo morajo sprejeti vse države članice Evropske unije in zato bo pomembno vlogo igralo nizozemsko predsedstvo, pa tudi um, slovaško predsedstvo, ki bo prevzelo predsedovanje v Evropski uniji julija. Gre eh, za uh, izpolnjevanje uh, pogojev za vstop v Evropsko unijo, kar je najtežji del pristopnega procesa za vse tiste države, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Poleg eh, tega je eh, pred vami tudi izvajanje stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma, ki je stopil veljavo pred skoraj da letom dni. Eh, poleg tega pa tudi prilagajanje tega sporazuma v zvezi z članstvom Hrvaške v Evropski uniji. Prosim, da če predstavite situacijo na tem področju, kakor tudi Eh, koordinacijski mehanizem za sodelovanje z Evropsko unijo, eh, namreč eh, na to temo je bilo veliko povedanega v preteklem letu. Predlagam, da podate uvodno izjavo, običajno ta traja 15 minut, opravičujem se za zamudo, kajti glasovanje je trajalo tako dolgo, zaradi tega, ker so bile skupine in izjemno razdeljene. Zagotovo pa vam bo zastavljenih tudi veliko vprašanj. Uvažene dame in gospodo, velika mi je čast in... Dame in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da eh, lahko danes eh, naslovim odbor za zunanje zadeve. To eh, povabilo je zame še en izkaz močne podpore za članstvo Bosne in Hercegovine v Evropski uniji. Že na začetku želim odpraviti vse dileme, eh, če te more biti obstajajo. Bosna in Hercegovina eh, je eh, povsem odločena, da vstopi v Evropsko unijo in eh, vstopi v Evropsko unijo eh, je naša največja prioriteta, naš najpomembnejši politični cilj. Glede na eh, globalne, pa tudi eh, lokalne gospodarske izzive in glede na teroristično grožnjo, ki v vedno večji meri vpliva na mednarodni razvoj, eh, za Bosno in Hercegovino ni druge možnosti kot pa čez Atlantska integracija. To, kar je za nas izjemno pomembno, Eh, pa je eh, tempo približevanja k Evropski uniji. Eh, tukaj gre za izvedbo demokratičnih, gospodarskih, energetskih, družbenih, varnostnih in drugih potrebnih reform v Bosni in Hercegovini. Zaradi tega bo hitrost približevanja k Evropski uniji močno vplivala tudi na splošni razvoj Bosne in Hercegovine. Ravno zaradi tega želim povdariti nekaj, kar sem že večkrat izpostavil evropska pot Bosne in Hercegovine naj bo še tako eh, trnjava in eh, težka, eh, nima nobene druge alternative. Okrepitev evropske perspektive Bosni in Hercegovini daje Bosni in Hercegovini novi zagon. Temu je potrovala tudi britansko-nemška pobuda. Eh, jaz predstavljam eh, svet ministrov in rad bi se zahvalil za to pobudo, ki je vplivala na spremembo eh, prioritet, ne pa samih pogojev. S tem smo dobili nov zagon za izvajanje reform v Bosni in Hercegovini, ki bodo izboljšale življenski standard naših državljanov. To je najboljši način, ki je najboljši način, za ustvarjanje pozitivnega vzdušja v Bosni in Hercegovini, za eh, okrepitev kupne moči eh, in za izjemno pozitivno politično ozračje. Dobili smo torej novo eh, priložnost eh, in eh, zato smo se odločili za popolno zavezo evropski integraciji in vsi voditelji Bosne in Hercegovine, parlamenti Bosne in Hercegovine, kakor tudi vsi drugi organi smo podpisali izjavo o sprejetju vseh potrebnih reform za pristop k Evropski uniji. Na vseh eh, ravneh oblasti eh, smo pričeli z prizadevanji za dosego tega cilja. Povsem iskreno vam eh, moram povedati, da ta postopek ni bil enostaven. Gre namreč za izvedbo izjemno težkih in tudi bolečih reform v Bosni in Hercegovini. Gre za gospodarske, politične, pa tudi družbene izzive. Eh, in naša glavna prioriteta ostaja integracije Bosne in eh, Hercegovine. Eh, tako v svetu ministrov Bosne in Hercegovine, kakor tudi na vseh drugih ravneh smo uspeli z izvajanjem postopka integracije tako da lahko ta postopek v Bosni in Hercegovini imenujemo neke vrste evropsko renesanso. Gre za izvedbo sistemskih reform. Spoštovane dame in gospodje, kako tudi sami veste, je Bosna in Hercegovina februarja letos eh, podala prošnjo za članstvo v Evropski uniji. S tem je naredila zgodovinski korak eh, naprej eh, na poti k Evropski uniji. S tem smo odprli novo poglavje naših medsebojnih odnosov. Temeljne vrednote, na katerih temelji Evropska unija, solidarnost, družbena pravičnost, enakopravne možnosti za vse. To so eh, le eh, nekateri eh, izmed temeljev gospodarske stabilnosti in blaginje. Bosna in Hercegovina je s to prošnjo za članstvo pokazala svoje, lastno, svoje jasno mnenje, da želi biti del velike evropske družine. Zaradi tega upamo, da bodo naša prizadevanja obrodila sadove, da boste uh, prepoznali naše navdiš, navdušenje nad članstvom v Evropski uniji in da bodo hitro sprejeti nadaljni uh, koraki. Pri tem uh, mislim uh, predvsem uh, na naslednji uh, korak uh, in sicer uh, na podpis uh, sporazuma, ki bo uh, Bosni in Hercegovini dal uh, status kandidatke. Uh, za ehm, nekatere je to morda zgolj formalna poteza, ampak v moji državi več kot 70 odstotkov prebivalstva želi članstvo v Evropski uniji in zato to za nas pomeni nadaljen strateški korak. Eh, korak eh, v smeri eh, gospodarske in družbene blaginje. Rad bi opozoril na napredek, ki smo ga eh, dosegli v preteklosti. Eh, Povdarjam pa tudi, da bomo intenzivno nadaljevali z delom pri izpolnjevanju nadaljnih pogojev za članstvo. Upam, da bomo v kratkem eh, času izpolnili nadaljna dva pogoja in sicer prilagoditev stabilizacijskega sporazuma glede eh, na članstvo Hrvaške v eh, Evropski uniji. Poleg tega pa moramo pričeti tudi z izvajanjem agende za modernizacijo eh, in izvedbo reform, ki so jo podpisale vse stranke v Bosni in Hercegovini. Tukaj gre za pravosodne reforme za obdobje 2015 do 2018. Leta 2015 smo sprejeli tudi natančen akcijski načrt Dosle, eh, koraki, ki smo jih eh, storili doslej, eh, kažejo, da aktivno izvajamo to eh, agendo reform. V svetu ministrov spremljamo te eh, dejavnosti. Eh, izvedli smo jih v eh, 50 eh, odstotkov eh, na ravni eh, posameznih enot, pa je izvajanje približno 33 odstotno. Gre za družbeni eh, razvoj. Eh, Bosne in Hercegovine in sicer eh, z enim samim temeljnim ciljem in sicer je to izboljšanje eh, življenjskega standarda naših državljanov. Še prav posebej je pomembna strategija za reformo pravosodnega sektorja. Tukaj gre za vzpostavitev strukturiranega dialoga med Evropsko unijo in Bosno in Hercegovino. Akcijski načrt za boj proti terorizmu eh, in pa vsem oblikam ekstremizma eh, je naslednji pomembni korak. Potem je tukaj akcijski načrt za boj proti eh, korupciji. Sprejeti so bili pomembni zakoni. Eh, in sicer eh, kazenski eh, zakonik, policijski zakon in drugi zakoni, ki so pomembni za gospodarski razvoj, kot recimo davčna reforma. Mm, vsi ti zakoni so bili sprejeti tudi na ravni enot, ki se stavljajo Bosno in Hercegovino. Poleg tega smo izvedli tudi reformo delovne zakonodaje. Izvedba reform v eh, preteklih letih je prispevala k temu, da so se vsi eh, gospodarski eh, parametri oziroma kazalniki izboljšali. 2,9 odstotna je bila rast bruto družbenega proizvoda. To pomeni uh, novih 18 tisoč eh, delovnih eh, mest. Gospodarska proizvodnja se je povečala za 3,2 odstotka, izvoz za 3,9 odstotka in za 9 odstotkov smo zmanjšali uh, primankljaj. Uh, porast turist turizma je znašel 20 odstotkov in mi smo ena izmed tistih držav na svetu, ki je pri tem zabeležila največjo porast. Eh, napredovali so tudi vsi drugi ključni sektori v Bosni in Hercegovini, kot recimo energetski sektor, kmetijski sektor, turizem in pa eh, različne industrijske panoge. To govori tudi o izboljšanju kakovosti naših proizvodov, ki so postali prepoznavnejši tako v regionalnem, kako tudi v evropskem okviru. Pomembno je poudariti tudi, da E, ima e, Bosna in Hercegovina največjo trgovinsko izmenjavo ravno z Evropsko unijo, namreč e, kar 70 odstotkov znaša. Poleg tega smo se odločili tudi, da bomo izvedli protokol o prilagajanju pridružitveno-stabilizacijskega sporazuma glede na pristop Hrvaške k Evropski uniji. Zaključek teh pogajanj oziroma izvedba teh pogajanj predstavlja za Bosno in Hercegovino zelo pomembno nalogo. Pomembno, eh, predvsem eh, za kmetijski sektor, gre za interese eh, kmetovalcev tako z ene, kakor tudi z druge strani. Prilagajanje pridružitve na ostabilacijskega sporazuma je tesno povezano z članstvom v Evropski uniji. Doslej smo imeli eh, tehnične pogovore, skušamo najti eh, skupno eh, sprejemljivo rešitev. Zelo optimističen sem, da bomo v izjemno kratkem času to vprašanje tudi rešili. To je še eden izmed eh, pogojev eh, za pridružitev Bosne in Hercegovine eh, v Evropsko unijo. Poleg tega smo sprejeli tudi koordinacijski mehanizem, ki je pomemben za vse ravni oblasti v Bosni in Hercegovini. Kar zadeva samo delovanje tega mehanizma, sem imel več stankov z predstavniki Federacije Bosne in Hercegovine in z Eh, predstavniki posameznih narodnih enot. Eh, na ta način eh, skušam izvesti predloge, ki smo jih prejeli z strani posameznih enot, kot recimo Republike Srpske. Smo v končni fazi izvajanja in upam, da bomo ta koordinacijski mehanizem sprejeli v skladu z zastavljenimi roki poleg eh, evropske integracije, ki je naš najpomembnejši politični cilj, eh, izvajamo tudi eh, druge dejavnosti. Tukaj govorim predvsem o vzpostavitvi načela pravne države, o boju proti terorizmu, o zagotavljanju boljšega življanskega standarda, o regionalnem sodelovanju. Poleg tega pa je tukaj še eno zelo pomembno vprašanje in sicer aktivacija akcijskega načrta za članstvo Bosne in Hercegovine v NATO. Vsa ta vprašanja Eh, vprašanja so izjemno pomembna za vzpostavitev stabilne države in za zagotovitev blaginje v Bosni in Hercegovini. In glede na izzive, ki nas čakajo v prihodnosti, smo prepričani, da uh, moramo za svojimi prizadevanji nadaljevati. Le tako bomo lahko dosegli konkreten napredek na vseh področjih kar zadeva globalne eh, grožnje, eh, se je po, predvsem potrebno osredotočiti na boj proti organiziranemu kriminalu in pa terorizmu. Eh, zaradi tega smo eh, povečali proračun eh, Agencije za izvedbo zakonov na tem področju na nacionalni ravni. Poleg tega smo okrepili tudi boj proti različnim oblikam korupcije in pa terorizma. Zavezani smo tudi nadaljemu izvajanju zakonodajnega okvira na tem področju. Eh, v zadnjem času eh, so Bosno in Hercegovino obiskali pomembne predstavnike, kot recimo direktor CIE eh, in ti so ocenili, da imamo zelo kakovostno zakonodajo na tem področju. Pretresli so nas grozljivi teroristični napadi, ki so zahtevali veliko žrtve tako v Bruslju, kakor v Parizu, kot tudi v Libanonu in Istanbulu. Zdaj se še bolj zavedamo, da je eh, varnost, svetovna varnost, eh, odgovornost nas vseh. Bosna in Hercegovina eh, obsoja vsa teroristična dejanja, prizadeva si za mednarodni mir in varnost. In v preteklem obdobju smo se posvetili prizadevanja za vključitev vseh eh, verskih skupnosti in eh, za sprejem ustreznih ukrepov, da bi se lahko ustrezno odzvali na, to mednarodno, na ta mednarodni izziv, na to mednarodno grožnjo. Dobrososedski odnosi eh, so eden izmed najpomembnejših ciljev eh, zunanje politike Bosne in Hercegovine. Potrebno je vzpostaviti regionalno sodelovanje, to je namreč ključnega pomena za eh, dolgoročno stabilnost celotne regije, ne le Bosne in Hercegovine. Bosna in Hercegovina za Grec igra ključno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in pa miru na Zahodnem Balkanu ne le mi v Bosni in Hercegovini, ampak eh, tudi uh, vse, uh, vsi drugi predstavniki uh, nosijo, nosimo veliko odgovornost za zagotavljanje stabilnosti v Bosni in Hercegovini. V preteklem letu uh, smo dosegli močne premike v vzpostavitvi dobrososedskih odnosov. Tukaj mislim predvsem na neposredne sosede Bosne in Hercegovine. Prvič po 20 letih je eh, potekalo skupno zasedanje med eh, vlado Federacije Bosne in Hercegovine in pa Republiko Srpsko. Eh, tudi eh, z eh, vlado Hrvaške smo se že dogovorili o sodelovanju eh, v eh, evropskem procesu integracije eh, in v prihodnjem mesecu bomo imeli sejo z vlado Hrvaške in pa z eh, vlado eh, Črne Gore. Eh, s katero ravno tako zelo dobro uh, sodelujemo. Uh, to je ključnega uh, pomena tudi za sporazum o mejah, ki je bil sprejet na Dunaju. Čeprav posebej pa bi rad izpostavil, da je Evropska unija veliko prispevala k temu regionalnemu sodelovanju in sicer zaradi posebnih ukrepov in posebnih pobud, ki so bile sprijete. Še prav posebej bi izpostavil berlinski proces, Eh, ki ne obsega le političnega eh, sodelovanja, ampak tudi energetsko in pa gospodarsko povezovanje Zahodnega Balkana in pa povezovanje Zahodnega Balkana z Evropsko unijo. Eh, tukaj gre torej tudi za krepitev odnosov med Evropsko unijo in pa Zahodnim Balkanom. Berlinski proces je močno ukrepil evropsko perspektivo Zahodnega Balkana v eh, sosedstvu Evropske unije se pojavljajo veliko večji problemi, ki eh, nekako eh, potiskajo Bosno in Hercegovino v pozabo. Zato me še toliko bolj veseli, da ostajajo vrata Evropske unije za Bosno in Hercegovino odprta. Zavezani smo izvajanju berlinskega procesa, pa tudi agende približevanja k Evropski uniji. Zaradi tega smo sprejeli tudi ustrezne ukrepe. Eh, na vrhu v Parizu julija letos eh, smo predstavili številne eh, projekte, ki so zelo pomembni za nas na področju prometa, energije in pa okolja. Kot veste, je Brosna in Hercegovina prejšnje oziroma lansko leto predsedovala svetu Evrope. Pokazali smo, da lahko postanemo aktiven deležnik na mednarodni ravni pomembna je bila ratifikacija dodatnega eh, protokola k Evropski konvenciji za boj proti terorizmu, kakor uh, tudi uh, konvencija o boju proti tujim borcem. To kaže, uh, da lahko Bosna in Hercegovina posem verodostojno upravlja svojo vlogo. In na koncu, dame in gospodje, uh, Eh, naj vam povem, da ste lahko prepričani, eh, da je Bosna in Hercegovina odločena, da bo izvedla reforme in eh, izpolnila vse pogoje za evropsko članstvo. Članstvo v Evropski uniji za nas pomeni zagon za izvajanje potrebnih reform. Upam, da bo kmalo sprejeta odločitev o naši prošnji za članstvo in da bo ta odločitev pozitivna. To eh, bo namreč izjemno pomemben korak za uh, Bosno in Hercegovino. Še prav posebej je pomembno, da Bosna in Hercegovina uradno dobi tudi status kandidatke. Na to eh, ne gledamo kot na nagrado, ampak kot na podporo evropski integraciji Bosne in Hercegovini. To naj vam še enkrat zagotovim, da smo. Um, že uh, pričeli z pripravljanjem odgovorov za uh, države kandidatke uh, Evropske komisije. Hvala lepa za vašo resolucijo in pa za podporo izvedbi reform v Bosni in Hercegovini. Hvala lepa za podporo pridruževanja Bosne in Hercegovine k Evropski uniji. Hvala lepa tudi za resolucijo, v kateri zahtevate, da je čim prej sprejeta odločitev o, o članstvu Bosne in Hercegovine v Evropski uniji. Seveda računamo na podporo Evropske unije, vemo pa tudi, da e, največje breme leži na naših e, plečih. Brez vas nam, e, brez vas nam e, ne bo uspelo. Naj eh, vam se še enkrat zahvalim za eh, to priložnost, eh, da sem lahko danes spregovoril v vašem odboru. Prepričan sem, da je potrebno to vrstne seje organizirati pogosto, to je zelo pomembno za proces evropskega približevanja Bosne in Hercegovine. Najlepša hvala. Evo, hvala lepa, gospod predsednik, glede na vaš poklic in glede na vaše eh, bogate izkušnje boste zagotovo arhitekt eh, tega postopka in se boste uspešno soočili z izzivi evropske integracije. Eh, vidim, da so tudi vsi vaši sodelavci močno motivirani. Bosna in Hercegovina. Eh, želi biti ena izmed tistih držav Zahodnega Balkana, kjer, bo dinamika, kjer se bo evropska dinamika odvijala hitreje kot eh, v nekaterih drugih državah. Mi vam želimo pri tem pomagati, pa tudi pri izvajanju reform. Šest kolegov je prosilo za uh, besedo. Presegli smo že uh, časovni okvir uh, današnje uh, seje. Uh, prosim uh, vas, da ste torej čim uh, krajši. Uh, gospoda Zvizdiča eh, bomo videli že v sredo in četrtek v Sarajevo. Najprej kolega Preda, potem predsednik delegacije za Bosno in Hercegovino eh, Picula. Eh, Najlepša hvala. Gospod predsednik vlade, naj vas prisrčno pozdravim. Tukaj ste med prijatelji Bosne in Hercegovine. Eh, videli, smo, videli ste, da smo imeli razpravo o resoluciji, v kateri eh, smo izrazili močno podporo vaši državi. Rad bi vam čestital, še prav posebej za pogum pri izvajanju reform, eh, ki ste jih v določeni meri že izvedli. Rad bi vas uspodbudil tudi, da k malu rešite še tri odprta vprašanja ki bodo vplivala na uh, soglasje v svetu pri dodelitvi statusa kandidatke Bosni in Hercegovini. Uh, vi ste ta vprašanja že omenili, gre za izvajanje reform, koordinacijski mehanizem in pa prilagoditev stabilizacijsko pridružitvenega sporazuma. Torej, uh, o tem ne bom nadalje govoril. Upam, da boste dosegli cilje, ki ste si jih zastavili in da boste ta status dobili do leta 2017. Rad bi vam zastavil vprašanje. Gre eh, za občutljivo temo lokalnih volitev, ki so bile sklicane pred enim tednom v celotni državi, razen na žalost eh, v Mostarju. In to nas nekoliko skrbi. Zanima me, kaj nameravate storiti glede tega. Najlepša hvala. Da, Tonino, izvolite. Tonino. Najlepša hvala. Eh, gospod predsednik, res me veseli, da ste danes tukaj z nami. Rad bi vam čestitev za vse, kar ste eh, dosegli. Lahko ste prepričani v podporo tega odbora in celotnega Evropskega parlamenta, Evropski perspektivi Bosne in Hercegovine. Osebno se zelo eh, veselim obiska prihodnji teden v Mostarju in pa Sarajevo. Imam eh, dve vprašanji. V novembru je bil predstavljen eh, nov okvir za sodelovanje z Bosno in Hercegovino. Eh, leto in pol je minilo, ne moremo več govoriti o novem pristopu. Ta pristop je sedaj prišel iz začetnega obdobja izvajanja. Torej, imam vprašanje. Kot človek, ki je na čelu vlade Bosne in Hercegovine, ali imate občutek, da je Bosna in Hercegovina postala eh, celovitejša makroekonomska enota? Eh, namreč, eh, kolikor vem, še zmeraj nimate državne strategije za področje energetike in pa prometa. Ti dve področji pa sta ključnega pomena za okrepitev infrastrukture v Bosni in Hercegovini. In še drugo vprašanje. Eh, govorili ste o eh, velikem problemu v Bosni in Hercegovini, namreč o visoki brezposelnosti mladih. Dejali ste, da eh, mora biti reševanje tega problema ključna prioriteta na vseh ravneh v Bosni in Hercegovini. Dejstvo je, da prihaja do diskriminacije mladih in da je potrebno za mlade zagotoviti eh, gospodarske vzpodbude, gre za najbolj inativn, inovativn del eh, prebivalstva. Eh, podpisani naj bi bili sporazumi z mednarodnimi finančnimi eh, inštituti. Zanima me, ali ste sprejeli tudi kakšen načrt, da bi ravno v povezavi z temi sporazumi znižali visoko brezposobnost med mladimi, kar bi v pozitivno vplivalo na gospodarsko in družbeno situacijo v Bosni in Hercegovini. Najlepša hvala. Tonino. Uh... Hvala lepa, Tonino. Kolega Radoš. Hvala lepa, gospodine predsedniče. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Tudi jaz sem zelo zadovoljen eh, zaradi pozitivnega razvoja v Bosni in Hercegovini, pa tudi zaradi odličnega postopka približevanja Bosne in Hercegovine k Evropski uniji. Uh... Zelo zapleteni eh, problemi so v vaši državi in najlažje jih ste seveda reševati za boljšo gospodarsko situacijo z zvišanjem življenskega standarda. Govorili ste o 2,2 odstotnem zvišanju zaposlenosti, govorili ste o 9 odstotnem eh, zvišanju eh, izvoza in to so zelo pomembni podatki, ki ste jih navedli. Seveda eh, boste v teh okoliščinah teži, eh, lažje izvedli eh, težke reforme, ki čakajo Bosno in Hercegovino. Mene pa eh, zanima malo več o tej gospodarski rasti. Eh, na katerih eh, temeljih je osnovana ta gospodarska rast in ali smo lahko prepričani, da eh, se bo ta pozitiven trend nadaljeval? Najlepša hvala. Hvala lepa. Kolega Kuzo. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Imam vprašanje v zvezi z nečem, kar nas zelo skrbi. Ne gre samo eh, eh, za zahteve skrajne desnice na, Mađarsk, na eh, Hrvaškem, ki zahteva celotno bosansko ozemlje, ampak tudi minister za kulturo, gospod Hasajpovič, je zanikal oziroma zanika dejstvo, da je prišlo do iztrebljanja židov v drugi svetovni vojni. In eh, obstajajo torej zelo močne skrajno desničarske težnje, eh, kar nas skrbi. Lahko o tem eh, poveste kaj več. Kolega, per moj stvarno malo sada pretira. No, kolega, Malce ste pretiravali sedaj in zastavili vprašanje, ki nima prav nobene zveze z obiskom uh, gospoda Zvizdiča, no, ampak uh, o tem se bo pogovarjala kasneje. Sedaj pa kolegica Šujica, ki je podpredsednica delegacije eh, Evropskega parlamenta za Bosno in Hercegovino. Najlepša hvala. Eh, reči moram, da sem nekoliko zmedena eh, zaradi te izjave kolega, ki govori o nekih odnosih na Hrvaškem, ki nimajo nobene povezave z Bosno in Hercegovino. No, kot je rekel eh, predsedojoči, bomo to razčistili kasneje. Gospodu Zvizdiču pa bi rada čestitala za odličen govor. Mislim, da Eh, da je eh, stališče Bosne in Hercegovine eh, izjemno dobro, dejali ste, da je gospodarski razvoj glavni temelj, da je pomembno približevanje Evropski uniji. Vemo, da industrija ni v najboljšem položaju, ampak slišali smo tudi veliko o pozitivnem razvoju, o rasti brusto družbenega proizvoda, o zmanjšanju brezposelnosti. Mm, dobro bi bilo, če bi odgovorili na vprašanje kolega Radeša, eh, namreč eh, na čem temelji ta gospodarski razvoj, eh, ki je postal prioriteta. Dejali ste, da so se prioritete spremenile, to je seveda jasno in zaradi tega je gospodarsko-družbeni razvoj sedaj na prvem mestu. Imam pa konkretno vprašanje, ki se nanaša na Republiko Srpsko. Dejali ste, da zelo dobro eh, sodelujete in usklajujete svojo politiko z vsemi eh, ravnmi eh, vladanja v Bosni in Hercegovini. Dejali ste, da ste se usklajevali tudi z predsednico Republike Srpske. Zanima me, ali Republika Srpska na približevanje k Evropski uniji gleda kot na oslabitev svojega položaja ali je Republika Srpska dejansko zavezana tej evropski poti. Najlepša hvala. Da, ja, seveda, da. Hvala lepa, Dubravka. Sedaj pa kolega Kan. Uh, uh, hvala lepa, ekscelenca. Najprej naj tudi sam povem, da vas je lepo videti to v Evropskem parlamentu. Uh, sem poročevalec v Senci za Bosno in Hercegovino in v skupini socialistov uh, smo zelo veseli, da ste vložili prošno za članstvo eh, in seveda se tudi že veselimo nadaljnega napredka, poleg vsega tega, kar ste že opisali. Mrsi, kaj so kolegi že vprašali, bi pa se navezal na nekaj, kar je bilo že omenjeno in gre za vprašanje, ki nas zelo skrbi. In sicer gre za mestno oblast v Mostarju, Ustavno sodišče je 2008 sprejelo odločitev in tisto, kar skrbi mene in mojo skupino, je, da 8 let eh, v mestu ni bilo volitev, tako da je ljudem odrečena temeljna pravica do volitev. Drugo, kar me skrbi, pa je, da čeprav razumem, eh, je rešitev bosanske vlade za to krizo ta, da ustvari dve telesi za uh, Hrvate in za Bošnjake, oziroma uh, dve možnosti, tako da ne vem, uh, ali je to res prava pot naprej, kako se nameravate tega lotiti. Najlepša hvala in za konec še gospod Vojgol. Dober dan, gospod predsednik. Jaz vas pozdravljam tudi v naši sredi in uh, s posebnim veseljem, da, se, da ste prišli z dobrimi novicami v, k nam. E, podatki, ki ste jih navedli o ra, rasti na gospodarskem in drugih področjih, so vsekakor e, nov, nov spodbuden e, element in, in e, najboljša pot, da se o Bosni in Hercegovini in njeni evropski perspektivi Eh, onda ću nastaviti na hrvatsko-srpskom jeziku ili kako ga vi zovete Bož. Potem pa bom nadaljeval eh, v srbo-hrvaščini ali pusanščini, kot vi pravite. Čeprav ustrajam pri tolmačenju, kajti slovenska kabina je tukaj. Okay, then, then I will switch to English. I will switch to English, thank you. Okay. Well, I, I'm glad to, that you came uh, to visit us with some good news about the... Uh, Hvala, da ste nas obiskali in prinesli dobre novice o gospodarski rasti in druge številne pomembne podatke eh, na, z tega vidika. In veseli me, da imamo razpravo, v kateri Bosna in Hercegovina ni opredeljena kot problem v kontekstu širitve in kohezije jugovzhodne Evrope eh, in da vas govorimo kot o prihodnji članici Evropske unije. Bi pa izpostavil eno zadevo. Kohezija, kar zadeva dialog in strpnost med narodnostmi v Bosni in Hercegovini, je izredno pomembna. Tako je bilo v preteklosti in tako bo tudi v prihodnje. Zato vas sprašujem, kako vidite ta element e, svojega e, državljanskega razvoja pravzaprav. In opozoril bi na tveganje, da bi Bosna morda lahko oveljala za potencijalen vir islamskega ekstremizma. E, obstajajo nekateri, ki e, stvari vidijo na tak način in rad bi dobil vaše zagotovilo, da imate ta pojav pod nadzorom. Hvala. Hvala lepo, kolega Weigel. Evo. Najlepša hvala, kolega Weigel. Izvolite, gospod predsednik. 6-7 minut imate za odgovor na ta vprašanja. Ehm, hvala najljepša, želim se naravno svima zahvaliti na posljednjem pitanju. Rad bi se vam zahvalil za vsa vprašanja in pa za uh, zanimanje, ki ga kažete za eh, Bosno in Hercegovino. Uh, odgovarjal bom glede na vrstni red vprašanj gospodu Predi in gospodu Kanu lahko odgovorim skupaj, kajti eh, njuni eh, vprašanji sta bili eh, vezani na eh, volitve v Mostarju. To je zelo pomembna tema v Bosni in Hercegovini. Celoten predlog. Eh, reševanja oziroma celoten postopek eh, reševanja eh, težav eh, volitev v Mostarju je potekal v parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine. Mi nismo bili vključeni v pripravo teh predlogov, vendar pa vam lahko zelo jasno povem, katera načela imajo najmanjši skupni imenovalec vseh, pa so pomembna za Mostar to mesto ne bo razdeljeno na dve volilni enoti, eh, ki eh, bi bila eh, ena namenjena Hrvatom in druga Bošnjakom. To po našem mnenju ni verodostojna rešitev. Volitve v Bosni in Hercegovini morajo temeljiti na treh načeljih. Namreč ne sme biti prevlade nobene skupnosti v Mostarju, Eh, ne sme priti do razdelitve glede na etnične skupine, eh, ko govorimo o volilnih okrožjih in končna rešitev eh, mora temeljiti na enotnosti tega mesta. Na tem temelijo vsi predlogi, seveda pa obstajajo različne možnosti, ali bo imelo mesto enega župana in eh, dva nadomestna župana ali pa celo tri nadomestne eh, župane, če upoštevamo, da tukaj živijo tri eh, narodne skupnosti. Torej, mislim, da ni nevarnosti, da bi se vrnili v preteklost, kar zadeva to rešitev. Gre za edinstven problem, eh, ki eh, lahko potem predstavlja vzgled za reševanje podobnih problemov tudi v eh, drugih mestih. Drugo vprašanje je zastavil kolega Tonina. Tonino, mm, kot ste dejali, svet ministrov svoje delo upravlja 14 mesecev in Povedati moram, eh, da eh, v našem delu prevladuje pristop k Evropski uniji in eh, zaradi izvedbe reform se je močno združilo gospodarsko tržišče in prišlo je do povezave Bosne in Hercegovine, ki več ni razdeljen trg. Govorim sedaj o gospodarskem območju. Eh, poleg tega pa je prišlo tudi do spoznanja na različnih ravneh oblasti, da moramo iti še korak dlje eh, pri eh, postopku harmonizacije. Namreč potrebujemo državno strategijo oziroma zakonske akte na ravni Bosne in Hercegovine, ki bodo na mednarodni ravni predstavljali naš eh, skupen projekt. Eh, v tem trenutku pripravljamo dve zelo pomembni strategiji in sicer eh, strategijo za področje prometa in pa energetike, pa tudi strategijo za področje okolja pripravljamo. Trenutno se osredotočamo predvsem na promet in to strategijo bi morali zaključiti do vrha v Parizu. Torej smo v končni fazi priprave tega projekta seveda eh, želimo ohraniti prioritete Bosne in Hercegovine, ko govorimo o eh, prometnem sodelovanju med posameznimi skupnostmi. Ne pravim pa, da se ne bodo v tej strategiji znašli tudi prioritete eh, neke posamezne skupnosti, kantona in tako naprej. Če tudi to so to projekti, ki so pomembni za nas vse. Ne bom govoril o podrobnostih, ampak uh, vi eh, poznate eh, posebnosti Bosne in Hercegovine, recimo povezava Selaš Travnik, to je za nas eh, izjemno pomembna povezava, ki se bo morda ravno tako znašla v strategiji. Eh, poleg tega je tukaj seveda tudi veliko političnih in gospodarskih problemov. Naredili smo velik napredek, eh, spoznali smo, eh, kako zelo pomembna je. Eh, narodna enotnost eh, tudi na tem področju, eh, brezposobnost mladih, to je tudi eden izmed ključnih izzivov za Bosno in Hercegovino. Uh, namreč brezposelnost uh, znaša 24,5 odstotkov v Bosni in Hercegovini in brezposelnost mladih pa skoraj da 60 odstotkov in zato je to velik problem. Uh, pri vsaki zaposlitveni strategiji, eh, pa naj gre tukaj za spodbude podjetnikom ali pa eh, za posojilne spodbude, je potrebno dati eh, prednost pri zaposlovanju mladim. Mi smo izvedli projekt v Bosni in Hercegovini 50 Eh, milijonov uh, konvertibilnih mark smo namenili za program za mlade. Veliko se jih je že prijavilo in z izvajanjem tega projekta bomo nadaljevali. Pogovarjal sem se tudi z predstavniki uh, Svetovne banke, 750 milijonov dolarjev uh, posojila naj bi v veliki meri eh, bila namenjena zagotavljanju ugodnih eh, posojil za tista področja, ki so zanimiva za Bosno in Hercegovino. Predvsem pa želim, da ta sredstva namenimo za poslovanje mladih. Upam, eh, da bomo vsakih, v vsakem nadaljnem petletnem obdobju od 50 do 70 milijonov namenili zgolj temu projektu. Potem pa k vprašanju gospoda Radoša. Gospodarska rast eh, je eh, izjemno verodostojna, eh, kaj ti gre za gospodarsko rast, ki temelji na izvozu, torej predvsem temelji na izvozu, na krepitvi konkurenčnosti in pa kakovosti naših proizvodov. Proizvodnja pa temelji na domačih, naravnih in človeških verjih tukaj gre recimo eh, za eh, pomembne panoge v Bosni in Hercegovini, eh, kot recimo gozdarstvo. Več kot Več kot 350 milijonov evrov izvoza smo recimo imeli na področju živinske industrije, potem uh, Eh, je tukaj tekstilna industrija, eh, proizvodnja obutve eh, in tako naprej. Torej gre za tradicionalne panoge v Bosni in Hercegovini. Smo med desetimi državami z največjo rasto, rastjo turističnega sektorja v Bosni in Hercegovini. 3,6 odstotna je bila rast letno turizma in to eh, nas je uvrstilo med prvih deset eh, držav eh, na svetu. Potem pa uh, gospa Šujca, hvala lepa za podporo, hvala lepa za uh, pozitivne besede. Reči moram, da so uh, dogovor v zvezi s pristopom uh, k Evropski uniji podpisali vsi politični predstavniki v Bosni in Hercegovini, ne glede na njihovo eh, strankarsko pripadnost ali pa etnično pripadnost. Uh, Ni eh, nobenih izjav, tudi ne politikov iz Republike Srpske, ki eh, ne bi podprle evropsko integracijo. Eh, ali eh, gre tukaj bolj za izjave, kot pa za vsebinsko podporo. Ja, seveda to je mogoče, še zmeraj obstajajo ovire eh, pri eh, približevanju k Evropski uniji. Skoraj da 8 mesecev razpravljamo o koordinacijskem mehanizmu, sedaj smo torej v končnem obdobju, ampak imamo zelo jasno opredelitev verjetno obstaja tudi eh, manevrski prostor eh, tolmačenja, eh, približevanja k Evropski uniji. Gre pa predvsem za krepitev države eh, Bosne in Hercegovine. Gospodu Kano sem že odgovoril, eh, ko sem odgovarjal gospodu Predti, potem pa še naš kolega iz Slovenije, Weigl. Samo eh, popravim naj vas, eh, pri nas nimamo bosanskega jezika, imamo tri jezike, hrvaški, srpski in bosanski, tako eh, pravi uh, uradni list Bosne in Hercegovine. Mislim, da uh, smo naredili pomembne korake v boju proti ekstremizmu in uh, terorizmu. Bosna in Hercegovina je bila ena izmed redkih držav, Eh, ki je v svoj zakon vključila tudi eh, določilo eh, o zaporni kazni za tuje borce, ki se vračajo z bojišč. Islamska skupnost v Bosni in Hercegovini pa je sprejela tudi izjavo zoper udeležbo na raznih tujih bojiščih, obsodila je ekstremizem in bila eh, tudi eh, pobudnica izključitve vseh tistih, ki niso del uradne eh, islamske skupnosti, ki ima svojo ustavo in ki že zelo dolgo obstaja v Bosni in Hercegovini ter spoštuje vse njene zakone mednarodna skupnost je dejala, da smo dosegli eh, zelo dobre in pozitivne rezultate v boju proti terorizmu in ekstremizmu, zatem bomo nadaljevali in eh, na zaključek povem še, da je to za nas izjemno pomembno eh, v, eh, na območju Zahodnega Balkana. Jaz raje govorim o vzhodni Evropi, smo trdno odločeni, da bomo eh, obdržali stabilnost, eh, zaradi tega tesno eh, sodelujemo z eh, predsedniki vlad Zahodnega Balkana, eh, z vladami Zahodnega Balkana dobro sodelujejo obveščevalne službe, eh, policijski organi. Imamo zelo dober nadzor meja in mislim, da se trenutno zelo dobro borimo z tem problemom, ki ima mednarodne razsežnosti, govorim seveda o terorizmu. Najlepša hvala. Zahvaljujem predsednik. Hvala lepa predsedniku sveta ministrov, gospodu Zvizdiču. Hvala lepa za njegovo predstavitev eh, izvajanja reform in pa postopka približevanja. Veselimo eh, se že našega obiska prihodnji teden. Želim vam veliko poguma in odločnosti v evropskem procesu in v vaših pogovorih z kolegi, eh, pa tudi pri zagotavljanju politične stabilnosti in kakovestnega sodelovanja. Eh, v Dubrovniku od včeraj eh, poteka pomemben sestanek eh, jadransko-jonske strategije. To bo vplivalo tako na čezmejno sodelovanje, kakor tudi na širitveni proces Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Zvizdi, za ta obisk. Uh, S tem je seja zaključena, sledila pa bo. Eh, prva seja delegacije odbora AFET za obisk Sarajeva. Čez 30 sekund, kajti mislim, da imamo vsi, dru vsi tudi druge obveznosti. O to 40 minut. E, ali ti gotovo odno? Ja ću samo izgovoriti što je. Okay. Dear colleagues, I will just say for all of us who are going to Mostar and Sarajevo, you have received the documentation